Eh, parlamentu, vendar pa se ne smemo predeliti za neko črno perspektivo, temveč za svetlo perspektivo. Hvala lepa. Glasovanje bo danes v povdne. Naslednja točka dnevnega reda. Ustno vprašanje in eh, sicer eh, v omenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Gre za vprašanje, ki se nanaša na šesti svetovni eh, forum o vodi in besedo dajem gospodu Richardu Zeberju. Dve minuti imate. Hvala lepa, predsedujoči. Kot Evropski parlament smo pripravili resolucijo, za šesti svetovni forum o vodi, ki poteka ta teden v Marseju v Franciji. Številni kolegi tam ne moremo sodelovati, ker zdaj poteka predano zasedanje parlamenta, pa vendar le naj spomnim, da gre za že šesti svetovni forum o vodi. Prav tako naj spomnim, da imamo resolucijo OZN iz leta 2010 o vodi, ki zadeva človekovo pravico do vode. In eh, mislim, da moramo to razumeti kot izhodišče za našo razpravo in za našo resolucijo. Ampak dovolite mi, da nas najprej spomnimo nekaj številk. Zemlja je modri planet. Pomeni, da je večina tega planeta eh, voda, slana voda, več milijard kubičnih metrov slane vode, tako da rezerve so ogromne, le 2,5 odstotka te vode pa je za človeka uporabne sladke vode ta sladka voda je stranjena v podzemlju in eh, zopet imamo dostop le do enega odstotka tega, torej 200 tisoč kubičnih kilometrov. 60 odstotkov te vode že koristimo danes. Če upoštevamo, da se bo poraba vode v svetu višala z dvojno stopnjo rasti v primerjavi z stopnjo rasti prebivalstva, potem je pomembno, da si zagotovimo dostop do vode. Številke OZN kaže, da se približno 70 odstotkov te vode porabi za uh, irigacijo poli in eh, le kakih 10 odstotkov za gospodinstvo. Prav tako prihaja do vse močnejše urbanizacije, še posebej v svetu v razvoju in eh, prognoze kažejo, da bo teh državah, ki izkazujejo hitro rast, prišlo do 50-odstotnega povišanja porabe vode v naslednjih eh, letih. Če se spomnimo tudi številke, da bomo leta 2050 verjetno na planetu imeli 9,3 milijarde ljudi, da bomo potrebovali 70 odstotkov več hrane za to prebivalstvo, potem se lahko predstavljamo, kako velik bo pritisk na vodne vire. No, kljub temu imamo tudi pozitivne signale kot prvi razvojni cilj tisočletja smo dosegli cilj dostopa do pitne vode. Celo presegli smo ga z 92 odstotki, ki jih bomo dosegli v prihodnih letih. Eh, na nekaterih drugih področjih še nismo tako daleč, ampak jasno je, da če želimo doseči napredek, če želimo doseči uspeh pri izkoriščanju vodnih virov, potem moramo staviti na gospodarski razvoj, kajti pomembno je, da tudi kitajska in eh, indijska gospodarstva in eh, njihovo prebivalstvo dobi dostop do vode v Črni Afriki. Žal tu še ne moramo poročati o čem pozitivnem na tem področju. In številne kolegice in kolegi vedo, da je glavni moto šestega foruma, čas za rešitve. Čas je torej, da sprejete resolucije prevedemo v resničnost in ta šesti svetovni forum zdaj pripravlja 12 ključnih prioritet na podlagi treh strateških eh, ciljev. Eno je zagotovitev blaginje, drugo je ohranitev modrega planeta in tretja prioriteta je prispevati k gospodarskemu razvoju. Kaj torej storiti, da bomo te cilje dosegli? Tu smo si zastavili nekaj vprašanj v naši resoluciji. Kot prvo se mi zdi pomembno, da izboljšamo stanje podatkov. Še vedno imamo veliko pomankanje zanesljivih podatkov o eh, odplakah, o virih vode, o onesnaženju in tako naprej. Tako da podatke moramo izboljšati, da lahko na te podatke potem vodimo ustrezno politiko. Kot drugo, razmisliti Eh, moramo tudi v eh, kontekstu povodi, to je glavni vodilni koncept, ki ga moramo prinesti na svetovno raven. Eh, tudi na tem področju imamo resolucijo OZN, ampak kot rečeno, ključnega pomena je, da tu sodelujemo čezmejno in vemo, da v številnih regijah dostop do vode vodi v oborožene spopade. Pomembno je, da se tu vodi mirovna politika. Prav tako je osrednjega eh, pomena odgovoriti na vprašanja v zvezi z vodo. V prihodnosti to velja za industrijo, to velja za kmetijstvo eh, in to velja za celokupno industrijsko proizvodnjo. Zaključujem, predsednik. Voda ima tudi zelo pomembno regionalno komponento. V nekaterih regijah je ta eh, zelo nedostopna, spet drugih je. je Eh, čezmerno eh, dovolj, tako da mislim, da imamo tu še veliko priložnosti. Spoštovana gospa komisarka, imate besedo. Eh, kolega Janes Potočnik, ki eh, danes ni mogel priti in me je zaprosil, da ga zamenjam. In eh, zato eh, bom sodelovala na delu te konference šestega vodnega foruma. In tu je več vprašanj. Najprej bi vas spomnila, da, so, da je Francija, ki je država gostiteljica, ki je oblikovala osnovne točke. Evropska unija pa ima eh, celovito eh, vodno eh, politiko. Namen te politike pa je doseči dober status vseh voda do leta 2015 v EU, tudi za vidika upravljanja poreči. In zato je potrebno povezati vse deležnike, da bi o tem razpravljali. Gre za upravljanje, ki gre prek eh, upravnih meja. Ne glede na vsa naša prizadevanja, pa je uresničevanje teh ciljev eh, še vedno pred izzivom eh, kopice problemov, ki so povezani tako s kakovostjo kot količino vode eh, in kar vpliva na zmožnost prilagajanja podnebnim spremembam ob upoštevanju naših vodnih politik. In tako bo komisija predstavila celovit učinkovito platformo na tem svetovnem forumu. Gre za konkretno rešitev, ki se osredotoča tudi na suše in poplave. Med drugim na globalni ravni bo EU storila vse, kar je možno v okviru. Um, politike sodelovanja eh, in sicer v okviru glavnega instrumenta za uresničevanje eh, tisočletnih ciljev in upravljanja potem tudi glavne smernice za ohranjanje vodnih verov, kar je e, naj bi predstavljalo odziv Evropske unije. In e, to e, je tudi predmet ocene in e, gre za sedem specifičnih področji glede rabe tal, potem predlagati priporočila glede, e, glede določanja cen za vodo, potem tudi glede učinkovite rabe vode, imeti imeti učinkovite kazalnike eh, in sicer na celoviti ravni, potem na področju inovacij, eh, inovacijska partnerstva z deležniki tudi na zasebnem področju. Eh, sektorju, potem izboljševanje upravljanja ob eh, tudi analiziranju struktur eh, in sicer zato, da bi zmanjšali administrativna bremena. Potem bo eh, cilj tega načrta tudi izboljšanje informacijskega sistema za vodo in imeti tudi časovni načrt za raziskave in razvoj. Tu je tudi zaveza EU, eh, da, eh, da eh, upošteva tudi vidike uporabe vode in izvajanja novega okvira politike in vse to bo potem se je prevedlo tudi v konkretne ukrepe v okviru pobude za vodo. In tu bo tudi deklaracija, ki dopolnjuje eh, komisijino agendo za razvoj eh, v povezavi s čez drugimi vprašanji, ki so povezane z vodo in ki vplivajo na politiko. Hvala lepa. Sedaj bomo prešli na eh, poročevalce v imenu skupin oziroma na intervencije v imenu skupin in e, sicer najprej gospa Sofijo Koni v imenu ELS-a. Hvala lepa. Gospa komisarka, spoštovane poslanke in poslanci, eh, to, eh, to vprašanje se mi zdi povsem bistvenega pomena, zato sem bila zelo vesela, da eh, sem lahko sodelovala s kolegom Richardom Zeberjem pri pripravi resolucije v zvezi z izzivi na področju vode. Gre za zdravje in življenske pogoje milijardov ljudi. Sama prihajam iz oddaje, od, bila sem v oddaji, oddaljenem območju Burkine eh, Faso, kjer ni oskrbe z vodo, tam je eh, stoječa eh, voda in eh, tu so soočajo se z boleznimi otrok in prvi tisočletni razvojni cilj Združenega naroda eh, je že obstajal in eh, del prebivalstva, ki nima dostopa do vode, no, to je eh, sedaj eh, lahko delimo z dve. Imam pa tudi dobro novico. Poziv k akciji, ki kaže na to, da ne smemo nikoli obupati. Zato Eh, čestitam k tej resoluciji, eh, izrazila pa bi tudi tri velike zamisli. Kot sem že povedala, vse je potrebno storiti, da bi dosegli tisočletni cilj Združenih narodov, zlasti, ko gre za sanacijo. Potem tudi glede vodnih bazenov, obravnavanja, onesnažanja že pri samem viru in eh, eh, potem tudi solidarnost, ki jo imamo na tem področju v Franciji. In uh, tu sem omenila primer Burkine Faso. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu e, SND gospa Sarbu Decijana Oktavija. Hvala lepa. V tej resoluciji gre za jasno sporočilo svetovnemu forumu o vodoj. In eh, vodo eh, si morajo deliti vsi, ne pa biti na voljo samo manjšini. Voda je potrebna za higijenske potrebe in za potrebe človeka. To je glavno sporočilo, ki bi ga želeli posredovati v Marseji. In v tej resoluciji je govora še o drugih temeljnih elementih, tudi zelo pomembnih, eh, namreč eh, razpoložljivost vode v kmetijstvu. In, eh, 65 odstotkov vode se uporablja v kmetijstvu. V nekaterih državah je to celo 80 ali 90 odstotkov. In eh, dostop do vode pa je moč zagotoviti samo eh, z uporabo tehnologij in proizvodnih, ustreznih proizvodnih metod, ki, eh, ki, izko, ki potrebujejo manj vode. Da bi dosegli ta cilj, je potrebno ukrepiti uporabo teh tehnologij tehnologiji in eh, podpreti naše kmete, ki uporabljajo take metode, take tehnologije in skušati tudi odstraniti ovire, ki, eh, eh, s katerimi se srečujejo v tretjih državah. In 70 odstotkov, da bi preveč te vode potrošimo in veliko te vode potratimo in eh, sicer vse od eh, samega eh, vera do, do, kot tudi do uporabe v gospodinstvih in drugot. Potem je, e, so tu še druga vprašanja, ki so s tem povezana, naprimer na področju podnebnih e, sprememb in biotske raznovrstnosti. Torej, e, upravljanje na globalni ravni je potrebno, to moramo sporočiti v Marsej. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa je omenil Alde. Gospod Gerbrandi, dve minuti.

na, eh, na primer, to, kar smo poznali eh, v preteklosti. Eh, tu je rečeno, da gre za vitalni ver. In Voda je obnovljivi vir energije, ki ga lahko uporabimo zelo pogosto, vendar pa je potrebno to narediti na razumen način. In zato bo šlo na tej konferenci v Marseju, pa tudi v, eh, eh, na drugi konferenci eh, v zvezi z Rio. Vse to je prav gotovo zelo resne narave. Eh, veliko najdemo tudi kritičnih pripomb, zlasti eh, glede na Eh, preveliko izkoriščanje vodnih verov, naprimer eh, kot vidimo primere na Kitajskem, v Kaliforniji in podobno. Potem velika poraba v kmetijstvu. Sodelovanje je ogromnega pomena in eh, včeraj je bil dosežen sporazum s eh, Kitajsko za prenos vodne tehnologije iz Evrope v, eh, na Kitajsko in v naslednjih letih bo Kitajska investirala 5 milijard evrov v eh, obvladovanje oziroma v upravljanje z vodo, vodami. To pomeni veliko gospodarsko priložnost, ne pa samo grožnjo. Vsi moramo eh, dobro sodelovati za boljše upravljanje z vodami. Sedaj pa je v imenu zelenih eh, in sicer gospa Mišel Rivazi. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej pozitivna točka v zvezi s to resolucijo o vodi. Ta kaže, da parlament, Evropski parlament izraža pozitivno voljo. Je pa tukaj nekaj težav, ki bi želeli izpostaviti in sicer najprej upravljanje z vodami. V Marseju bo potekal svetovni forum o vodi. Dobro pa vemo, eh, kakšni so konflikti interesov med predsednikom svetovnega foruma o vodi, Lujem Fošonom in Eh, marsejsko vodno družbo, ki je hčerinska družba Veolije. Torej tukaj gre bolj za nek komercialni interes kot pa javni interes. Voda je seveda javna svetovna dobrina, eh, vendar pa eh, si jo prilaščajo na to skupnosti in tisti, ki z vodo upravljajo. Nekateri pravijo, da lahko z zasebnimi naložbami zagotavljamo pravico do vode in to kaže na privatizacijo vodnih virov, kar je eden od težav e, problemov na evropski ravni, pa tudi v državah AKP. Druga velika težava so bolezni vezane z vodo. 80 odstotkov bolezni na svetu izhaja iz tega, da ni dostopa do pitne vode in iz uporabe vode, ki ni primirna. In zato bi bilo treba bistveno več ulagati v. Uh, Čiščenje odpadnih in industrijskih voda, ki se izlivajo v naravo in jo onesnažujejo, tukaj govorimo o 70 odstotkih industrijskih voda, ki to povzročajo. Na to pa še nekaj, plini iz izkoriščanja skrilavca. Vemo, da ti onesnažujejo podtalnico in uh, to, smo že, to je že bilo ugotovljeno v Kanadi in v Združenju državah Amerike. Torej, če že govorimo o težavah s kakovostjo vode, potem moramo to izpostaviti na vseh ravneh. Naj, Lepša hvala. V imenu skupine EKR bo spregovoril gospod Miroslav Uski. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pogosto me imajo za kritika neustrezne Eh, neustreznega uresničevanja okoljske politike. Vendar pa se strinjam s tem, kar so povedali prejšnji govorniki, kajti voda je svetovni problem, slabo upravljanje z vodo in nezadostna zaščita pa eh, predstavlja velik problem. Zato podpiram to konferenco kakor tudi ta osnutek resolucije z manjšo izjemo morda. Mogoče je to eh, napaka, ko eh, razglašamo, eh, da gre za vodo, ki se ga deli celotno človeštvo. To je res, vendar pa ne bi smela predstavljati tudi dobička oziroma profita. In uh, Zato bi podprl predlog spremembe, eh, ki ga je vložil Richard Zeber in drugi, ki se nanašajo na nezakonite dobičke na tem področju. In eh, sicer pa sem za to, da glasujemo za celotno poročilo. Hvala, kolega Uski. Kolega, oziroma kolegica Matijas. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz bi želela povedati naslednje na portugalskem z javnimi sredstvi in z evropskimi sredstvi smo dosegli to, da je 90 odstotkov ozemlja eh, pokritih z dostopom do vodnih virov in eh, tudi z upravljanjem z vodami. Ampak kaj se danes dogaja? Danes se skuša vodo na portugalskem privatizirati in to je jasen primer za to, kar slabo počnemo na področju upravljanja z vodami na portugalskem in to se dogaja tudi v Evropi in v svetu. Vodo se obravnava kot neko uh, blago. Ampak voda je dobrina, ki je ni veliko. Agua, uh, voda je nekaj, kar je za eh, vse, je nekaj, kar moramo hraniti, ne pa uh, onesnaževati. Uh, Voda je pravica, je temeljna pravica in če skušamo imeti dobičkonosne posle z vodo, je eh, to ravno tako nesmiselno, kot je poskus, da se vodo prodaja v plastičnih vrečkah. Hvala. Hvala, gospod Matjas. Naslednji je kolega Paška. Voda ima pri našem planetu in obivateljev nesmirni. Hvala lepa. Voda je za naš planet zelo pomembna. Gre za predpogoj za življenje. Vodo potrebujemo v gospodinstvu, v industriji, v kmetijstvu. Zadostne vire vode določajo, kje lahko živimo, kje lahko proizvajamo hrano. Voda predstavlja tudi dve tretjini človekovega telesa. Leonardo da Vinci, ki je bil vse, kar so mi o vodi dejal, voda ima to čarobno moč, da je moč življenja. Dejstvo pa je, da se poraba vode bistveno veča z razvojem človeštva, ker eh, nove vode ni, ker nova voda ne nastaja, moramo seveda vodo učinkovito uporabljati in tudi verovati. Zato je zakonodaja o strogi zaščiti virov, o reguliranem dostopu do vode nekaj, kar je ustrezen primer za to, da se vode v prihodnosti ne bo tratilo. Hvala, kolega Paška. Naslednji je kolega Štalder. Ena minuta. Hvala, predsedujoči. Dosedanje zasedanja Svetovnega voruma, foruma o vodi so obravnavala ravnanje z tem dragocenim virom vode. Hvaležen sem kolegu Zebru, da izpostavlja to okvirno direktivo o vodi, ki uvaja upravljanje z vodami po, po vodjih. Kar zadeva pristojbine za pitno vodo, te naj bi spodbojale k vrčevanju za vodo. Vprašanje ima za vas, gospa komisarka. Kar nekaj držav ne izvaja te direktive ustrezno. In to že 12 let do leta 1909 so imele države možnost, da to zakonodajo prenesijo v svojo. Eh, zdaj že tri leta zamujajo nekatere države, vključno tudi z mojo državo, Avstrijo. Če želimo biti kredibilni na prihodnih svetovnih forumih o vodi, potem eh, moramo zagotoviti ustrezno izvajanje te zakonodaje. In mislim, da mora komisija temu posvetiti več pozornosti pri vsaki novi resoluciji ugotavljamo, da je resolucija prava, da je naše sporočilo tudi svetovnemu vodnemu forumu pravo in zato bom glasoval za ta dokument. Hvala, kolega Štadler. Prehajamo na ostale govornike, kot prvi za minuto in pol, kolega Bogoslav Sonik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Malo kdo se zaveda, da 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do pitne vode in da več deset milijonov svetovnih prebivalcev uporablja onesnaženo vodo. Voda ima veliko vpliv na eh, kmetijstvo, eh, energetiko, zato je dostop do vode ključnega pomena za boj proti revščini v svetu. Prav tako naj izpostavimo, da OZM priznava dostop do čiste vode kot eh, temeljno človekovo pravico in to izhaja iz pravice do dostojanstvenega življenja. Časi tako imenovane enostavne poceni vode so mimo in zato potrebujemo ustrezne predpise na tem področju, da se soočimo z izzivi, ki jih prinaša urbanizacija, večanje števila prebivalcev in onesnaženje. Ob šestem svetovnem forumu o vodi moramo na to še posebej opozoriti, da izpostavimo to problematiko, da prav tako upozorimo javnost, o potencialnih posledicah negospodarne rabe vode. Le na ta način, torej s podporo mednarodne skupnosti in najvplivnejših politikov, bodo zaključki svetovnega foruma o vodi lahko tudi prava usmeritev za spremembe. Hvala, kolega Sonek. Naslednji je kolega Parnjo. Dis donc, madame la commissaire, de cette euh, résolution. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dovolite mi, da ob tej priložnosti povem dve stvari in sicer izziv upravljanja z vodami v svetu in v Evropi in na to pa še vprašanje za Evropsko komisijo. Namreč njena dejanja bi morala odgovoriti na naše skrbi na področju skupne kmetijske politike. Sedaj kot izziv, dobro vemo, da je voda veliki izziv sedaj v 21. stoletju. Uh, na svetu in v Evropi želimo mir in vemo, kakšne izzive vse to povzroča, tako pri upravljanju z vodami, kot pri prehranski varnosti in tako naprej. In ob tem forumu, pa kot je povedala kolegica Rivjazijeva, je v osrčju razprave preveč eh, trgovinskih tem. In Tako v resnici ni prave usklajenosti med upravljanjem z vodami in med razpoložljivimi vodnimi viri. In v novi reformi SKP-ja ni nič napisano o tem upravljanju z vodami, kot je to izpostavila kolegica Sarbu ravno kraj. Hvala, kolega Parnjoz. Eno minuto ima besedo kolega Görens. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. Ta tema je izredno pomembna in povezana je tudi z razvojem in zato bi tudi odbor za razvoj tega parlamenta moral biti vključen v pripravo dokumenta. In treba je spostaviti, da je voda bodi si preveč redka dobrina, bodi si je preveč onesnažena ali pa celo oboje. In v vseh strategijah in političnih pristopih bi morali to upoštevati skupaj z vsemi našimi partnerji v Evropi in v državah v razvoju. Voda je pomembna za preživetje človeštva in zato je ne moremo obravnavati kot navadno tržno blago eh, in obravnavati jo je treba upoštevanju cele vrste naštetih načel. Treba je zagotoviti izgradnjo infrastruktur za izkoriščanje vodnih virov, za čiščenje voda in vsi bi morali ta načela upoštevati, tako javni kot zasebni sektor, zato ker eh, se moramo vsi zavedati splošnega in zelo širokega interesa tega vprašanja. Hvala. Hvala, kolega Görens. Kolega Ferreira. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Julija 2010 je po dolgem boju znotraj na Generalni skupščini Združenih narodov prišlo do resolucije o eh, vodi, ki je pravica za vse ljudi ker je to vir življenja in spada torej med temeljne človekove pravice in zato morajo vse mednarodne organizacije napneti vse sile za to, da bodo vsi ljudje imeli dostop do pitne vode in do uh, varne oskrbe z vodo. Ni enostavno uh, tega uresničiti in nekatere države so se celo vzdržale pri končnem glasovanju o besedilu Združenih narodov, ki je sicer močno in jasno besedilo, medtem ko se nekateri zauzemajo za dvoumna besedila, na podlagi katerih je na to možno um, imeti veliko trgovanje s to pomembno dobrino na mednarodni ravni. In zato um, moramo zagotoviti tudi znotraj te direktive, da se bo ta mm, zelo vredna javna dobrina primerno obravnavala. Hvala za minuto in pol, gospa Gutierrez Cortines. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tu me skrbi ena težava. Mnogi obravnavajo vodo kot neobnovljiv vir energije, delno pa je to obnovljiv vir zato ker se voda vrača v zemljo, vendar pa se ne vrača vedno na isto mesto, odkudar je prišla. Voda, voda, ki izhlapi iz sredozemlja, morda na to pade v Avstriji in v Pragi spet na tla. In mislim, da bi se komisija morala zavedati, kako pomembni so dogovori in sporozumi o upravljanju z vodnimi viri. E, zato je treba besedilo obstoječe direktive zapisati na veliko bolj obvezujoč način. Tudi čezmejno upravljanje z vodami je izredno pomembno. To je eh, tudi treba upoštevati recimo na meji s Turčijo. Poleg tega je treba govoriti o nadzoru nad vodnimi viri. Eh, saj je treba tudi zagotoviti nadzor nad eh, nezakonitim črpanjem voda. Poleg tega je treba tudi prenoviti pristop k vodi, ki se uporablja v kmetijstvu. Voda, ki se plačuje za kmetijstvo, ta se plačuje v moji državi in v moji regiji, eh, zato ker se moramo zavedati, da naprimer proizvodnja solate zahteva uporabo določene količine vode in to tudi vpliva na njeno ceno. Vse to je treba upoštevati, eh, kadar govorimo o upravljanju z vodnimi viri. Hvala, kolegica Estrela, ena minuta. Eh, nujno potrebno je razpravljati o količini in kakovosti vode in o učinkih podnebnih sprememb, ki se že čutijo v količini padavin. V moji državi na portugalskem je konec februarja 68 odstotkov ozemlja prizadela huda suša in 32 odstotkov ekstremna suša, prava katastrofa. Suše in poplave ubijajo bistveno več ljudi, kakor druge naravne nesreče. In tako imenovana kriza z vodo, ki zadeva bodi si količino kot kakovost vode, eh, izhaja iz rabe in zlorabe vode in ne samo iz raznih naravnih razlogov. In zaradi tega je nujno potrebno razviti sisteme eh, za mm, upravljanje z vodnimi viri, ki bodo etično korektni. Evropa eh, zavrže približno 50 odstotkov svoje vode in to zaradi neučinkovitega sistema. In voda pa je javna dobrina, ki je ni veliko in zato mora biti dostopna vsem in po pravičnih cenah. In zato je treba zmanjšati porabo vode in se boriti proti izgubam. Hvala za eno minuto, da bi besedo kolegice Veržija. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Šesti forum za vodo o vodi poteka, glavni akteri se bodo tukaj srečali. To ni zgolj um, forum za dialog, kot piše v naši resoluciji. Istočasno poteka alternativni forum, kjer se razpravlja o pravici do vode. Voda namreč ni taka pravica kot ostale. To je naravna dobrina, kot je sonce in še kaj drugega. Bistvenega pomena je za življenje in to ne samo za ljudi. Voda um, ni v lasti nikogar in zato si je ne moremo javno prilaščati. Voda ne more biti vir dobička, saj gre za vodo, ki je bistvenega pomena za ljudi. In zato Treba je spostaviti, da so javno-zasebna partnerstva dramatična v naših državah. Voda stane vse več, ne da bi bila njena kakovost zato kaj boljša. In znotraj Evropske unije lahko zgolj opažamo, kam vse vodijo te javne koncesije za upravljanje z vodami. In zato sem zadovoljna, ko vidim, da v Franciji številne skupnosti, lokalne skupnosti sprejemajo odločitev, da bodo same upravljale z vodnimi viri. Hvala, prehajamo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 Eh, ki ga je že več kot 7 milijard, eh, kar pomeni, da se bodo potrebe po vodi povečale eh, do leta 2050 in sicer povečanje za, za nekaj, kar predstavlja že 70 odstotkov celotne porabe. Hkrati so tu eh, tehnološki razvoj in napredek, ki nam omogočajo, da lahko izboljšamo učinkovitost porabe. Eh, na voljo imamo mehanizme in ustrezno opremo. In eh, tu so tudi pozitivni vidiki, če bi v večji meri uporabljali transgenske rastline, tako za vidika cene, pa tudi zaščite okolja in tudi prihrankov na vodi. Hvala. Hvala, kolega Nikolesko. Naslednja je kolegica Smolkova. Ďakujem pekne za slovo. Prístup k pitnej vode v mnohých krajinách. Hvala lepa za besedo. Dostop do pitne vode je velik problem v številnih eh, državah. Tisti, ki pa imamo vode dovolj, pogosto vodo izkoriščamo neracionalno, vodo tratimo in to slabo obravnavanje in upravljanje z vodo seveda vodi, vodi tudi do podnebnih sprememb. Ko reguliramo industrijo, velike eh, vodotoke in tako naprej, moramo najti način tudi, kako zagotoviti ustrezno regulirano izkoriščanje potalnice. vodotoki, ki niso regulirani, vsako leto povzročajo tudi veliko škodo eh, in eh, stanejo tudi številna življenja. Zato menim, da je potrebno sprejeti ustrezne tehnične ukrepe za to, da bo na nek način dež ostal tam, kamor pade in da bo prišel do rastlin tam, kjer ga te najbolj potrebujejo. Hvala lepa, kolegica Miranda. Hvala, gospod predsedujoči. Prihajam iz dežele tisočih eh, rek, v kateri Rosalija de Castro, naša mm, pesnica, poje in piše o rekah in izvirih. Ampak tako kot v drugih predeljih Evrope je bila voda predmet trženja in eh, številne infrastrukture za izkoriščenje voda so bile zgrajene, čeprav niso bile potrebne. Eh, in tako imamo velike količine vode, vode iz zajezitev, ki pa niso dobre za uživanje. Zato potrebujemo nov model za vodo, potrebujemo novo paradigmo, v kateri se bomo zauzemali za um, trajnostno rabo vode. Voda ni zgolj nek proizvodni faktor, ampak je pravica, to je socialni dejavnik, dejavnik. To je javna dobrina. Voda je živa in je za življenje. In zato je treba ohraniti in ščititi kakovost voda, funkcionalnost eh, rek, bregov, zajeti drugih vodnih virov. Treba je zagotoviti tudi učinkovito upravljanje z vodami. Sinclair. Hvala, kolegica Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. I welcome the international dialogue hvala, gospod predsedujoči. Eh, eh, ta konferenca oziroma ta svetovni forum se mi zdi dobrodošel, eh, kajti pomembno je, da vsi, tudi Združeni narodi in Združene države Amerike, da, da se to zagotavlja, gre za dejansko za človekovo pravico. In, lahko tudi eh, rečemo, da morajo države eh, članice predvideti več vlaganj eh, v ohranjanje vode oziroma v skladiščanje vode za zagotavljanje oskrbe z vodo in ni pa hitrih rešitev in ni gre za Evropsko unijo, ki, ali to pomeni, da e, Evropska unija govori samo, e, samo nekdo govori v njenem imenu, ne pa za vse. Sledi gospa Jordan. Stanje ljudi je usodno povezano z vodo in brez nje lahko preživimo le nekaj dni vendar pa kljub temu preskrbi s pitno vodo doslej nismo posvečali sorazmerno temu dovolj pozornosti morda zaradi tega ker večina prebivalstva v evropi nima teh problemov vendar pa problem dostopa do neoporečne vode ni le problem tretjih držav nerazvitih predelov in revnih slojev prebivalstva ampak je realen problem s katerim se bodo vedno bolj soočale tudi razvite družbe zaradi večanja prebivalstva zaradi urbanizacije sekanja gozdov zaradi netrajnostnega razvoja. tudi države ki imajo trenutno še bogate zaloge vode ne morejo zanemariti globalnih sprememb in se morajo resno posvetiti temu kako dobro stanje tudi ohraniti. moja država slovenija je recimo po količini vode na prebivalstvo med prvimi dvajsetimi državami na svetu a dolgotrajne suše so pokazale problem tudi pri nas to ni le problem zdravja ljudi ampak je tudi problem številnih gospodarskih panog zato podpiram to kar je dejal naš poročevalec richard seeber da bo potrebno temu problemu posvetiti več pozornosti. hvala. vse več sporov okrog eh, vode mislim da kaže na to kako resna je situacija. Brez vode ni življenja. Vendar le 900 milijonov ljudi še vedno nima dostopa do čiste pitne vode in 6 milijard eh, ljudi še vedno nima ustreznih sanitarnih pogojev. Dostop do sanitarne vode je temeljna pravica in eh, leitmotiv naše politike do vode je načelo oskrbe. Priprečevati pa moramo tudi potrato vode in pa onesnaževanje vode. Spodbujati moramo raziskave na tem področju. V svetu več kot 90 odstotkov odplak iz industrije in gospodinstv konča neposredno v vodotokih. Prav tako lahko fosfate ponovno eh, uporabimo če seveda imamo na voljo ustrezne tehnologije. Zato mora svetovni vodni forum v Marseju ponuditi odgovore za pot naprej. Hvala kolegica Klas. Za zaključek razprave pa dobi besedo komisarka Hedegard. Za troje gre gospa Rivaz, eh, eh, Rivazi, ki je govorila o, eh, eh o Eh, službah za vodo, vendar eh, to vrstnih zahtev nismo zastavili, eh, ko, kar zadeva sam režim, sam sistem, pa je to odločitev, ki so jo pripušča državam članicam. Gospod Štadler, ki je govoril, govoril tudi o okvirni direktivi za vodo in nedavno tega so šefi vlad v tem razpravljali vsebinsko in ko bo prišel ta glavni načrt, o katerem sem govorila na začetku, bo ta vseboval tudi nekatere zamisli za vidika nadaljnega izboljševanja zakonodaje, okoljske zakonodaje. In gospod Parnjo ki eh, eh, je rekel, da vsi vemo, da bo z vodo vse večji problem in da se to ne obravnava v SKP-ju, vendar pa se bo to obravnavalo v drugem stebru. In eh, prav gotovo bo Evropski parlament o tem razpravljal z komisarji in pa vse to bom posredovala gospodu Potočniku, pa tudi vse ostalo, kar smo danes tukaj slišali. Hvala lepa. Äh, Hvala lepa, komisarka Hedegard. S tem smo zaključili za razpravo. Imamo tudi resolucije besedne.